kolegice in kolegi. Začeli bomo z 14. točko. Gre za pilotne projekte na področju zakonitih migracij, trenutni pregled stanja. Pozabil sem očala, to vas verjetno ne zanima preveč, ampak eh, za me je to kar pomembno. Dobro. Leta 2015 smo sprožili Evropsko agento za migracije in del namenjen zakonitim migracijam na ravni EU se krči. Lahko bi na dolgo in široko govoričil, ampak eh, besedo naj bi dobila gospa Miču. Ona je žal obtičala na svetu, namesto nje bo spregovoril direktor GD Home Matijas Öl. Hvala lepa, da ste pripravljeni uskočiti v zadnjem trenutku. Podali boste predstavitev o pilotnih projektih na področju zakonitih migracij, potem pa bomo imeli razpravo. Matijas, potem pa razprava. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, kolegice in kolegi. Kakor veste, si komisija že nekaj časa prizadeva za to, da bi zakonita migracija imela večjo vlogo na področju upravljanja migracije nasploh. Naš cilj je, da bi nezakonite migracije nadomestili z bolj urejenimi zakonitimi potmi. Dva dokumenta, ki bom omenil, izpostavljata ta pristop, najprej sporočilo o zakonitih migracijah septembra lani in potem še zadnje poročilo o napredku na področju agende za migracije, to je bilo z dne 9. decembra lani. Zamisel o pilotnih projektih o zakonitih migracijah smo sprožili septembra 2017 in 14 držav članic je sodelovalo pri tem in skupaj smo razvili vsebino teh pilotnih projektov. Koncept smo sprejeli lani in ta koncept smo vam predstavili marca 2018. Prav tako želim povedati, da imamo že od začetka intenzivne izmenjave mnen z mednarodnimi organizacijami in institucijami, naprimer ILO, Svetovna banka, EBRD, Evropska investicijska banka in druge. Cilj teh stikov je, da bi poskrbeli, da pilotni projekti ne podvajajo ali nadomeščajo obstoječih prizadevanj, ampak da vodijo do sinergij in do dodane vrednosti. Zelo pomembno je, da veste, da so vsi mednarodni partnerji pripravljeni podpreti izvajanje teh projektov. To pomeni, da je interesa za te projekte veliko. Komisija je z pilotnimi projekti za zakonite migracije predstavila ne samo konkretne predloge, ampak zagotavlja tudi finančno podporo za države članice. Zdaj pa bom na kratko še enkrat predstavil koncept pilotnih projektov gre za strategijo pristopa na več ravnih. Poskrbeti želimo, da bi prednosti imele države članice. Veliko držav članic ima demografske težave, potrebujejo migrante, ki jih bodo morali vključiti na trge dela in morajo imeti tudi možnost, da začasno zaposlijo migrante iz afriških držav. To bi bila za njih prednost in v tem kontekstu želimo zagotoviti, da bi države članice imele čim več prožnosti za to, da zastavijo okvire teh projektov, pa tudi merila. Poskrbeti želimo tudi za migrante, kajti migranti bodo lahko prišli v EU na zakonit način, lahko se bodo usposabljali, lahko bodo delali v podjetjih tukaj in želimo tudi, da bi imeli spodbudo, če se naprimer vrnejo nazaj domov, bi lahko bili deležni podpore evropskih skladov pri naprimer oblikovanju lastnih podjetij doma. In na koncu še prednosti ali pomoč državam izvora. In sicer z začasnimi migracijami bi preprečili beg možganov. Pogosto je to predmet kritike. In če bi se migranti vrnili, bi to pomenilo prednost zaradi oblikovanja delovnih mest in novih podjetij. In tretjič, države izvora bi imele prednosti zaradi tega, ker bi njihovi državljani imeli nove spretnosti in nova znanja. To je koncept. Države članice že predstavljajo prve osnutke projektov, več osnutkov čakamo v prihodnosti In mislim, da lahko rečemo, da se pilotni projekti razvijajo v pravo smer. Belgija in Litva sta prvi predložili predloge za financiranje v okviru instrumenta za financiranje mobilnosti v partnerstvih z Marokom in Nigerijo. Ta dva projekta iz Belgije in Litve sta na področju informacijske tehnologije in podpirate različne oblike migracije, dolgoročne migracije in začasne migracije. Projekta sta namenjena temu, da bi izobraževali strokovnjake na področju IT, ki ne bi bilo treba zapustiti svoje države, prav tako pa bi podprli tiste, ki se nameravajo vrniti domov, zato da bi oblikovali lasna podjetja. Tudi druge države članice pripravljajo svoje projekte, ciljajo predvsem na severnoafriške države, mi pa si prizadevamo tudi za to, da bi sodelovali z podsaharsko Afriko. Projekt, ki ga razvija Nemčija in ki se mu želi pridružiti tudi Belgija, je namenjen prav temu. Nekaj pobud že teče ali je v razvoju, zato poskušamo poskrbeti za sinergijo. Če države članice delujejo v isti tretji državi, je treba razmisliti o sinergijah ali pa vsaj poskrbeti, da se države zavedajo dejavnosti drugih držav članic v tej državi. Zato bo komisija kmalo organizirala delavnico na področju sinergij in usklajevanja v severnoafriških in afriških državah. In to je naš cilj, ko pripravljamo podobne projekte na področju razvojne politike. Gospod predsednik, to je to. Zdaj pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala, gospod Öl. Judic Argentini. No, to je bilo pa kratko. Zanima me, ali govorimo samo o delavskih migracijah, ali pa bi morda lahko več povedali tudi o raziskavah v zvezi z projekti zasebnega sponzorstva. Kolikor vem, bi bilo nekaj pilotnih projektov tudi v zvezi s tem. Zdaj pa migracijski projekti, ki ste jih orisali. Veliko ste govorili o uračanju. Če govorimo o migracijah delavcev v Evropsko unijo, moramo vedeti tudi, da potrebujemo delavce tukaj. Delodajalci želijo imeti zaposlenega, ki ga lahko usposobijo, ne želijo pa videti, da bi potem ti delavci šli nazaj domov. Če iščemo poti za zakonite migracije, mislim, da ni dobro, da se posvečamo temu, da se ljudje pridejo samo učiti v Evropo in se potem vrnejo nazaj domov. A lahko poveste, kaj o projektih na področju migracije delavcev, ki so morda krožni. Naprimer, krožne migracije bi pomenile, da človek pride sem, se vrne in se spet vrne nazaj k nam in tako naprej. Če bi kaj povedali o tem, bi to bilo koristno. In pri teh pilotnih projektih bi lahko povedali tudi, kakšno stopnjo izobrazbe pričakujete, o kakšnih delovnih mestih govorimo. Govorimo tudi o delovnih mestih za nekvalificirane in neizobražene delavce, kajti mi poskušamo rešiti problem nezakonitih migracij. Vemo pa, da veliko nezakonitih migrantov na koncu upravlja nekvalificirana dela. Hvala, gospod Jurek, izvolite. Hvala lepa. Prvo vprašanje je. Koliko ljudi pričakujete v okviru teh svojih programov? In eden od projektov se mi je zdel zanimiv, namreč tisto, da bi se ljudje vrnili ljudje nazaj domov, da bi potem spet vlagali v svojih državah, da bi oživili gospodarstvo države izvora. Zanima me, kaj menite, kolikšen odstotek ljudi bi se vrnil in kolikšen odstotek ljudi bi ostal. Prepričan sem, da je komisija že upravila takšne ocene. Hvala. Hvala še kdo. gospa Sargentini je dejala, da je bila predstavitev kratka. Mene pa zanima, kako ambiciozni so ti projekti. Zaenkrat naj bi imeli dva projekta. Kakšna je politika za temi projekti? Kar zadeva zakonodajno pot. Modra karta je blokirana, to ni vaša krivda, to je krivda sveta. Zanima pa še me nekaj v zvezi s projekti. Če smo odkriti in če si priznamo, da svet trenutno ne meni, da bi morali doseči napredek na področju zakonitih migracij na ravni EU. Nekateri menijo, da bi bilo to bolje rešiti na nacionalni ravni. Zanima me, kaj komisija meni v zvezi s tem. Ali vseeno poskušate postopoma predlagati projekte, ker veste, kakšne so demografske potrebe. In zanima me, ali to vpliva na obseg projektov, ki jih predlagate. Boste morda bolj ambiciozni, zanima me, kakšen je vaš političen ali politični pristop. Kaj te, kar zadeva zakonite migracije, strani EU, smo trenutno v precej slabem položaju. Zdaj govorim kot poročevalec za modro karto. V svetu je to blokirano, zato ker je v naslovu besedna zveza zakonite migracije. Tako pač je. Kako menite, da se bodo zadeve razvijale? Boste malce počakali ali boste države članice spodbudili, da nekaj storijo? Zakonite poti v Evropo potrebujemo na nekaterih področjih in to je jasno. To so moje vprašanja. Hvala lepa. Gospod Morales, bom začel z vami, zato ker je to nekoliko širši politični kontekst. Lahko si predstavljate, da je komisija razočarana, ker ne bo političnega dogovora o modri karti, vsaj ne v trenutnem zakonodajnem obdobju. Kakor veste, smo z naše strani storili vse, kar je mogoče, da bi to zaživelo. Države članice upravljajo z trgi dela in socialnimi sistemi, zato je na področju zakonitih migracij nekoliko več zadržkov kot na drugih. To je v svetu torej malce težji zalogaj. Po letu 2015 je treba reči, da so druge teme bile pomembnejše na področju migracij. Vendar, in s tem se zdaj sklicujem na sporočilo septembra, ki ga je komisija predstavila o zakonitih migracijah, menim, da obstaja splošni politični sporazum povsod med vsemi stranmi in institucijami, da moramo omejiti nezakonite migracije v EU in to v čim večji meri. To je politični namen vseh. Ampak to ne pomeni, da se bomo tukaj kar ustavili. Če bomo omejili nezakonite migracije, potem moramo to nadomestiti z urejenimi zakonitimi migracijami. K temu spada modri karton oziroma modra karta, pa tudi drugi zakonodajni akti komisija je izvedla pregled ustreznosti na področju zakonitih migracij. Dokument je pripravljen, kmalo ga bomo objavili, ni še čisto jasno kdaj, ampak to bo kmalo. Ta pregled ustreznosti želimo imeti čim prej, zato da se začne javno posvetovanje in da se začne tudi javna razprava o zakonitih migracijah. Naslednje zakonodajno obdobje, naslednje obdobje dela komisije, pa želimo izkoristiti za to, da pripravimo celovit koncept zakonitih migracij, zato ker ne moremo končati s tem, da rečemo, želimo prekiniti nezakonite migracije. Poskrbeti moramo tudi za zakonite migracije, gre za preselitve in za zakonite migracije na trg dela in temu so namenjeni naši pilotni projekti gospa Sarčentini. V splošnem na začetku želim povedati, da je tema zakonitih migracij zelo občutljiva v svetu. Ti pilotni projekti so neke vrste litmusov, preizkus, da vidimo, na kaj so države članice pripravljene. Da bomo videli, kaj so države pripravljene sprejeti. Zato ne izvajamo pritiska v obliki številk ali česar koli že. Zelo smo bili zadovoljni, ko smo videli, da se je dvomestno število držav, trenutno 12, odločilo sodelovati v teh pilotnih projektih. Zato to ni omejeno samo na migracije delavcev, ampak odločili smo se, da bi to lahko pokrivalo tudi študente. To je namen španskega pilotnega projekta, ki se trenutno pripravlja. Omenili ste zasebna sponzorstva. To je nekaj drugega. To ne spada v okvir teh pilotnih projektov. Zasebno sponzorstvo je predmet študije in trenutno Evropska azilna agencija izvaja pilotni projekt na tem področju. Treba torej ločevati med zasebnim sponsorstvom in pilotnimi projekti na področju zakonitih migracij. Državam članicam želimo zagotoviti nekaj prožnosti, zato ne predpisujemo stopnje izobrazbe ljudi, ki sodelujejo v tem projektu. Prvi projekti seveda zadevajo visoko kvalificirane delavce, ampak vemo, da obstajajo potrebe na področju medicinskih sesterov, sektorja informacijske tehnologije in tako naprej. Države članice lahko same postopajo tukaj tako, kot menijo, da je prav. In še eno vprašanje v zvezi s številkami. Trenutno za nas številke niso pomembne. Najbolj pomembno je, da prvi pilotni projekti zaživijo. V primeru Litve projekt vključuje 59 Nigericev, belgijski projekt vključuje približno 60 Maročanov, pri drugih pilotnih projektih pa še ne vemo, koliko ljudi bo v njih sodelovalo. Ampak še enkrat, za komisijo ni pomembno, koliko ljudi sodeluje, pomembno je, da poskusimo da vidimo, ali bo ta nov koncept zaživel in želimo si videti, da bi čim več držav članic sodelovalo pri teh dejavnostih. Zato nismo izvedli nobenih izračunov, koliko teh zakonitih migrantov bi se moralo vrniti nazaj v državo izvora. Strinjam se z gospod Sargentini, da delodajalci želijo ohraniti dobre migrante. Ampak mi želimo preizkusiti, koliko obljuba financiranja zagonskega podjetja pomaga k temu, da se bodo ljudje dejansko vrnili domov. Prav tako upamo, da bomo dobili kritično maso odeležencev, zato da bodo delodajalci pripravljeni to izvajati vsaj na začasni ravni. To je bil vse koncept, ki smo ga sprejeli z državami članicami. Gospod predsednik, mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja in tukaj bom končal. Hvala lepa. Mislim, da bomo pregled stanja dobili, ko bomo od vas dobili mm, sporočilo o pregledu ustreznosti na področju zakonitih migracij. Hvala lepa, hvala za vašo predstavitev, hvala kolegicam in kolegom za zastavljena vprašanja. Tako, zdaj pa lahko preidemo na naslednjo točko, če ste pripravljeni. Gre za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 lepo bi bilo, če bi se nam gospod Nagi pridružil čim prej, zato da bomo lahko prej zaključili. Nikomor ni mar za moja prizadevanja, da bi ta seja bila krajša. So, colleagues, um kolegice in kolegi. S temo zakonitih migranci je tesno povezano vprašanje vključevanja. Tudi to poskušamo obravnavati v našem odboru, kar zadeva pristop EU. Prav tako je Evropsko računsko sodišče podalo kar nekaj eh, zanimivih dokumentov na konferenci predsednikov odborov smo slišali poročilo o učinkovitosti poročil računskega sodišča v zvezi z delom odborov, našega odbora, pa tudi drugih odborov. Zato se vam res zahvaljujemo za ta poročila. Danes bomo govorili o vprašanju vključevanja. Gre za financiranje EU. Potem pa imamo tudi drugo poročilo, ki vključuje celovito mednarodno primerjavo po vseh državah EU in državah OECD, pa tudi nekaterih državah G20 v zvezi z rezultati vključevanja priseljencev in njihovih otrok. Ta študija vključuje 74 kazalnikov, razdeljenih v tri kategorije, trg dela in spretnosti, pogoje življenja, in vključevanje v civilno življenje ter socialna vključenost. Sveda vključevanje je večinoma v odgovornosti držav članic, Evropska unija pa je zelo pomembna, kaj ti zagotavlja podporo in spodbude. Evropska unija podpira izmenjavo najboljših praks, pa tudi financiranje in razvoj politik na področju migracij in preprečevanja diskriminacije. Najprej bomo prisluhnili gospe Ivanovi, ona je odgovorna za ta dosje na računskem sodišču. Vi boste govorili za približno 10 minut, potem pa bo. A ne, no. Nekateri nas bodo zapustili prej, drugi ne, ampak ni mi popolnoma jasno, kako bo zadeva stekla. Nekateri boste ostali, nekateri nas boste zapustili. Prav. Potem bomo prisluhnili gospodu Stefanu Skarpeti iz OECD. Samo pripravljam vas na vaš kasnejši nastop. In potem še enkrat Matijas. Ona dva bosta skupaj predstavila svojo študijo. Najprej pa gospa Ivanova. Torej, predstavitev računskega sodišča. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Vedno mi je veliko veselje, da sem tukaj v Evropskem parlamentu. Prvič sem zdaj v odboru. Običajno govorim o temah na področju kohezije, ampak danes govorim o vključevanju migrantov. Jaz sem poročevalka za to temo, zato mi je veliko veselje, da danes lahko govorim o tej temi. Čestitam tudi vsem kolegicam in kolegom iz OECD in komisije za obsežno študijo, ki jo bodo predstavili kasneje o kazalnikih za vključevanje migrantov, eden od izzivov, ki smo jim priča v našem dokumentu. Zadeva potrebo potem, da učinkovito spremljamo rezultate vključevanja. Meriti moramo napredek in prilagoditi politike, če se za to pojavi potreba. Naš dokument je bil objavljen maja lani. To pomeni, da je naša analiza nekoliko starejša od drugih podatkov, ki jih bomo slišali danes, pa vendar. Predlagam, da vam na kratko predstavim dokument. Nedavno se je število ljudi, ki iščejo zaščito v EU, povečalo. Zato je zdaj migracijska politika EU deležna več pozornosti. Skoraj 3,7 milijona ljudi se je v obdobju zadnjih treh ali štirih let prijavilo za zaščito. To je skoraj trikrat več kot v preteklem štiriletnem obdobju. Na tej prosojnici lahko vidite katere kategorije ljudi so za to vključene. Izpustili smo ljudi, ki tukaj bivajo nezakonito. Teh ljudi nismo vključili v študijo, zato ker imamo za nje v pripravi posebna poročila, ki so namenjena tej temi. Na naslednji prosovnici lahko vidite, kam vključevanje spada. To je samo en korak v celotnem procesu migracij. Najprej gre za sodelovanje s tretjimi državami, ljudje prihajajo od zunaj, iz drugih držav, potem gre za varnost in nadzor na mejah, na meji EU in sprejem. Tukaj bi lahko dobili več pozitivnih učinkov, tako ekonomskih, socialnih, kot tudi fiskalnih, v državah, kjer se migranti nastanijo. Vključevanje migrantov pa je predvsem v rokah držav članic. Vloga EU je, da zagotovi spodbude in da pomaga državam članicam na tem področju. Kar zadeva financiranje, več različnih kanalov je za to, da Evropska unija lahko pomaga pri vključevanju, čeprav ni mogoče specifično povedati, koliko je namenjeno vključevanju v teh skladih, naprimer RDF, EDF in drugih skladov. Vsi veste, kaj vključevanje je, ampak vseeno, da boste vedeli, kakšna so temeljna načela za vključevanje migrantov. Integracija ali vključevanje pomeni ukrepanje na številnih področjih, naprimer izobraževanje, nastanitev, zaposlitev. Vključevanje migrantov je kar velik izziv za EU. Čeprav formalne definicije vključevanja na ravni EU ni, vendar leta 2004 je bilo opredeljenih teh 11 načel, ki jih vidite na prosojnici. Ta dokument ni poročilo o reviziji v nasprotju z večino drugih dokumentov, ki jih pripravi računsko sodišče. To pomeni, da ne vključuje sklepov in priporočil. Namen je, da bi spodbudili politično razpravo o teh pomembnih vprašanjih. Zato v bistvu povzemamo ukrepe, ki so jih sprejele institucije EU na področju vključevanja, s posebnim povdarkom na pobudah, ki so bile sprejete kot odziv na velik pritok ljudi v EU v zadnjem obdobju. V tem kontekstu smo opredelili sedem izzivov. Sedem izzivov, ki jih predstavljajo politike za vključevanje. Tudi vloga komisije v tem kontekstu je zelo pomembna, ampak prav tako je zelo pomembno izpostaviti, da ima komisija tukaj samo posvetovalno vlogo. Nobene trdne pravne podlage ni, ker bi bilo zapisano, da morajo države članice natančno slediti navodilom komisije na tem področju. Prvi izziv je, da se zmanjšajo zamiki pri začetku vključevanja. Tukaj morajo države članice prve ukrepati, prenesti morajo direktive EU v nacionalno zakonodajo in države članice imajo nekaj manevrskega prostora na tem področju, kakor vemo, zato pravila za migrante niso enaka v vseh državah članicah. Razlike med nacionalnimi pravili so lahko motivacija za to, da se migranti selijo iz ene države v drugo. Leta 2016 je 30 odstotkov prosilcev za azil predhodno uložilo prošnjo za azil v neki drugi državi članici, to seveda pomeni zamik pri začetku vključevanja in to pomeni tudi, da je vključevanje na koncu manj učinkovito. In še en izziv je obdobje čakanja, da se prošnja obdela. Kar nekaj oskih grl smo ugotovili na tem področju. To je prvi izziv. Drugi izziv. Nediskriminacija in zagotavljanje enakih pravic, to sta zelo pomembna dejavnika pri tem, da se migranti uspešno vključijo. Mi smo izvedli študijo in štiri države članice so povedale, da pristop domačega prebivalstva negativno vpliva na vključevanje. Države članice morajo ukrepati in poskrbeti, da migranti ne bodo deležni diskriminacije, ampak po študiji Eurobarometra iz leta 2017 ima več kot polovica evropejcev negativno vplivanje mnenje o migrantih, ki prihajajo od tre, iz tretjih držav. In zagotoviti je treba ustrezno zaščito in tudi boljše izvajanje direktiv v praksi. Tudi Evropski parlament je pozval k temu, da imajo mediji pomembno vlogo pri oblikovanju mnenja javnosti do migrantov in vključevanja migrantov. Tretji izziv zadeva financiranje in oceno potreb. Financiranje je seveda zelo pomembno. Glede na to, da so se migracije okrepile, je Evropska unija mobilizirala 5 milijard dodatnih evrov. 550 milijonov je bilo namenjenih vključevanju v okviru sklada za azil in vključevanje. To je sklad AMIF. AMIF je relativno majhen v primerjavi z drugimi strukturnimi skladi, ampak ta sklad beleži podatke. Zato smo težko ugotovili, koliko denarja se dejansko porabi za vključevanje v državah članicah. Prav tako ne vemo, koliko migrantov je dobilo financiranje v tem okviru. Zato tudi nismo izvedli revizije, nismo pripravili posebnega poročila na to temo, ampak samo ta dokument, kajti takrat, ko smo se lotili te naloge, ni bilo podatkov o tem, koliko denarja se porabi in na katerih področjih. Pa vendar, države članice so povedale, da so v kontekstu umestnega pregleda AMIF ugotovili, da potrebujejo več sredstev za vključevanje migrantov. Učinkovite politike vključevanja morajo vključevati tudi celovito oceno potreb. Seveda to pomeni, da moramo zagotoviti tudi ustrezna sredstva ob pravem času. Vendar, če ne bo ocen potreb na nacionalni ravni in če ne bomo vedeli, kako bi lahko financiranje dopolnilo nacionalne ukrepe, obstaja tveganje, da bodo te politike neučinkovite. Četrti izziv izhaja iz akcijskega načrta komisije, ki je bil sprejet leta 2016. Zamisel je bila ta, da bi okrepili vlogo usklajevanja komisije pri vključevanju. To seveda vključuje ukrepe na več področjih, naprimer prihod, izobraževanje, dostop do osnovnih storitev in tako naprej. Ta akcijski načrt države članice spodbuja, da se posvetijo dodatnim ukrepom, ki bi jih lahko sprejele na nacionalni ravni. Vendar ti ukrepi bodo ukrepi, ki jih komisija ne bo spremljala in to bi lahko omejilo zmožnost komisije, da državam članicam dodatno pomaga. In peti izziv je pomoč vsem migrantom na vseh ustreznih političnih področjih. To pomeni, da imajo nekatere države članice ustrezne politike, nekatere države članice razvijajo regionalne, lokalne politike, druge države članice to rešujejo na drugih področjih, ampak mi smo ugotovili, da številne države članice ne ukrepajo v zvezi z določenimi skupinami imigrantov, naprimer mladi imigranti, osebe brez državljanstva ali na nekaterih področjih vključevanja, naprimer zaposlovanje in nastanitve. Prav tako smo revidirali določene dokumente na tem področju, ker smo ugotovili, da je kar nekaj pomankljivosti na področju zasnov politik na ravni držav članic. Kajti, nekateri ukrepi ne naslavljajo potreb migrantov, drugi ukrepi pa niso ustrezno razviti. Naprimer, zaščita je veljala samo v prestolnici ali pa je bila pomoč države članice omejena samo na plačila v gotovini. Nekatere institucije so ugotovile, da določene ciljne skupine niso bile pokrite s temi ukrepi in to je torej peti izziv, ki smo ga ugotovili. Šesti izziv je, kakor menijo kolegice in kolegi OECD-ja, na učinkovito spremljanje rezultatov vključevanja, zato da se meri napredek in da se po potrebi prilagodijo politike. Sveda, dobri podatki so ključnega pomena za to, da razvijemo ustrezne politike, ki bodo dejansko naslavljale potrebe migrantov. Vendar, financiranje EU ne pogojuje financiranja s tem, da morajo spremljati migrante. Približno tretjina udeležencev v naših anketah je dejala, da ne uporabljajo nobenih kazalnikov za merjenje rezultatov. Poročila vrhovnih revizijskih institucij kažejo, da obstajajo pomankljivosti tukaj in tudi na ravni sistemov spremljanja v državah članicah. Ampak, če mi dovolite, lahko rečem, da to ni problem, ki je specifičen samo za to področje, ampak v bistvu smo temu priča na več političnih področjih. Namreč spremljanje uspešnosti bi lahko izboljšali. In še zadnji izziv zadeva zapletenost sistemu financiranja. Države članice bi morale imeti sisteme usklajevanja, zato da se povečajo sinergije in da se zmanjšajo prekrivanja. Vendar raziskave kažejo, da vse države članice niso imele takšnih mehanizmov in samo tri države članice so pravkar objavile predpise glede usklajevanja. In to je nujno potrebno, zato ker so skladi zapleteni, delujejo na več ravneh, na nacionalni ravni, regionalni ravni, lokalni ravni in tudi občinski ravni. In ocenjujemo, da obstane več kot 400 različnih organizacij, ki so vključene v različno upravljanje vključevanja migrantov v trenutnem programskem obdobju. Na področju kohezijske politike pa imamo še 500 organov, ki so odgovorni za izvajanje različnih teh instrumentov, ESF, jamstvo za mlade in tako naprej. Če ne bo usklajevanja na nacionalni ravni, se pojavlja tveganje, da bo zaradi zapletenosti poraba sredstev in izvajanje politik neučinkovito. To je tisto, eh, kar je najbolj pomembno pri tem sedmem izzivu, kakor sem dejala, priporočil ali sklepov ne bo gre samo za zgodnje obveščanje, gre za naša opozorila, kajti trenutno je naš dokument že nekoliko zastarev, ampak zdelo se nam je pomembno na to opozoriti glede izvajanja politike vključevanja. Hvala. Uh, Hvala lepa. Uh, najprej bomo slišali še prezentacije gospoda Oja in gospoda Skarpete Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kdaj morate oditi? Ali so kakšna vprašanja? Narodno je, če ni vprašanj. Imate kakšno vprašanje za gospod Ivanovo? V predstavitvi sem pozabila omeniti, da bo prišlo seveda do nadaljne obravnave po objavi našega dokumenta, kaj ti marsikaj se je še zgodilo. Naprimer, eh, eh, komisija je skoraj da pripravila svoj akcijski načrt, eh, tedaj je 23 okrepov še manjkalo, sedaj je pa ta akcijski načrt skoraj da zaključen. In potem pa še nekaj o financiranju. Eh, tu imamo nekaj novih predlogov za uredbo o skupnih določilih v povezavi z eh, vključevanjem. Sklad za azil in vključevanje eh, bo tudi združen s kohezijskim področjem. To pomeni, da bo več denarja za to področje. Očitno ni več. Eh, vprašanj in zaradi tega bi besedo predal naslednjima predavateljima. Če pa boste po eh, tem, ko ona dva končata še tukaj, boste lahko še sodelovali v razpravi. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa sodišču in tudi gospe Ivanovi za to dragoceno delo, ki se nanaša na vključevanje migrantov iz držav zunaj Evropske unije. Torej, ti dokumenti so prišli v pravem času. E, to njihovo poročilo e, je bilo dokončano, ko smo razmišljali o večletnem e, finančnem poročilu za priseljevanje. In naj tudi povem, da se v večini primerov strinjamo s sodiščem. Naj izpostavim, nekaj izzivov. Mi se strinjamo, da se mora proces vključevanja začeti kar se da hitro. Mislim, da je to tudi zelo pomembno, ker je vključevanje zelo pomemben faktor za socialno kohezijo naše družbe in zaradi tega se mora začeti kar se da hitro. Gospa Ivjanova je tudi povedala, da je to v odgovornosti posameznih držav članec, vendar komisija je predlagala nekaj izboljšav eh, v svojih eh, pravnih instrumentih. Eh, cilj je, da države članice začnejo z vključevanjem kar se da hitro najdam zgled, kjer damo možnosti za čim hitrejše vključevanje prosilcev za azil eh, na trg dela. Sedaj predlagamo šest mesecev po uložitvi eh, zahtevka eh, na mesto devetih mesecev, ki veljajo sedaj. Mi se strinjamo sodiščem, da je financiranje ključnega pomena za učinkovite ukrepe eh, vključevanja. V naslednjem večletnem finančnem okviru je komisija predlagala uporabo tudi eh, sredstev iz strukturnega sklada in eh, sredstev iz sklada za regionalni razvoj. Vse to je vključeno tudi v skloz ustreznih Eh, eh, zakonskih predlogih. Ja, strukturni skladi se vodijo na decentraliziran način. Pomembno je, da so vsi skladi del eh, načela partnerstva. In mi pozivamo lokalno in regionalno raven, naj se povežejo z centralno uh, ravnjo za to, da zagotovijo ustrezna finančna sredstva za uh, vključevanje. Tretjič, mi menimo, da je potrebna boljša koordinacija med različnimi skladi in prizadevanji za vključevanje. Eh, Evropska komisija je za leto 2021 eh, eh, predlagala pravzaprav boljšo uporabo teh strukturnih skladov junija 2021 2019 bomo imeli konferenco, kjer bomo pač eh, se s presojnimi organi pogovarjali o tem, kako bi najbolje koordinirali eh, sklade, financiranje in kako bi to, ta sredstva lahko najbolje porabili. S komisijo imamo celovit eh, pristop. Redno se hočemo srečevati za to, da ugotovimo, kako najbolje uporabljati sredstva. In eh, nameravamo organizirati tudi konferenco proti koncu leta. Eh, povabili bomo vse deležnike z lokalne in regionalne ravni, zato da informiramo tiste, ki izvajajo sklade, eh, ki potrebujejo denar pravočasno o tem, kako lahko ta sredstva najbolje porabijo. Četrtič, strinjamo se tudi z dejstvom, da bi se politika vključevanja morala Eh, nanašati na vse eh, kategorije migrantov, se pravi ne samo begunce, temveč tudi družinske člane in podobno. Petič, koordinacija je ključnega pomena za učinkovito politiko. Naj povem, da se ne strinjamo s sodiščem, da je eh, Eh, implementacija načrta eh, o vključevanju državljanov tretjih držav odvisna od eh, zavezanosti držav članic. Ne, ti ukrepi so nekaj, kar izvajajo oddelki komisije, ne države članice. Mi imamo 50 konkretnih ukrepov v akcijskem načrtu, vendar komisija seveda poziva države članice naj se osredotočajo na določena področja tudi na nacionalni ravni, vendar ta priporočila nimajo eh, istega pomena kot konkretni ukrepi iz akcijskega načrta. Naj zaključim, poročilo je bilo zelo koristno eh, za naša razmišljanja o eh, bodočem financiranju vključevanja. Upam, da sem pokazal, da se v veliki meri strinjamo s priporočili sodišča In eh, zaradi tega se še enkrat eh, zahvaljujem računskemu sodišču za ta dokument. Hvala lepa, gospod Skarpeta. Prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Dobar dan, gospe in gospodje. Ime mi je Stefano Skarpeto, sem direktor za zaposlovanje, eh, delo in socialne zadeve pri OECD-ju. Veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj in da odboru Libe lahko predstavim našo eh, zadnjo publikacijo o integraciji migrantov. To je skupni izdelek OECD-ja in Evropske komisije. Nekaj iz vodo smo pustili ob vzhodu, vhodu v dvorano. Tam boste tudi naši našli glavne statistike. Gospa Ivanova je rekla, da moramo spremljati učinkovito vključevanje migrantov eh, in to je v srčiki eh, tega poročila kot sem že povedal, tu gre za skupno delo OECD-ja in Evropske komisije. To je del dolgotrajnega sodelovanja pri spremljanju migracijskih tokov in tudi pri eh, spremljanju rezultatov integracije, vključevanja. Glavno je, da imamo tu eh, zelo obsežen pregled nad integracijo migrantov eh, v izbranih državah G20. Imamo 74 eh, kazalnikov o integraciji. uporabljamo tudi eh, obsežne kontekstualne informacije o demografskih eh, karakteristikah, eh, gledamo tudi, kako je na različnih področjih integracije za poslovanje, izobraževanje in spretnosti, življenjski pogoj in tudi socialna integracija. Imamo tri posebna poglavja. Eno se nanaša na vprašanje enakosti spolov, drugo pa se osredotoča na mladino Eh, eh, in zlasti na migrante druge generacije in na eh, državljane tretjih držav v Evropske uniji, to so kazalniki Saragosa. Naj vam dam pregled na ključnim elementi iz tega poročila. Tu na tej preglednici vidite, da je vsak peti vsega Eh, prebivalec Evropske unije ali uh, Živi, uh, rojen v tujini ali pa so njegovi starši rojeni v uh, tujini. Uh, tu vidimo, da je zelo veliko velik uh, delež uh, uh, imigrantov rojen uh, zunaj Evropske unije. Eh, vendar mi imamo tu zelo veliko raznolikost med posameznimi državami glede eh, velikosti eh, tuje populacije in tudi glede države izvora. Mi vidimo, da pri izobraževanju, da se nahajajo priseljenci na obeh skrajnostnih poljih tu vidimo evropske države in dejstvo je, da je eh, delež eh, slabo usposobljenih bistveno višji eh, med priseljenci kot med domačim prebivalstvom. Če si ogledamo Luksemburg, Švedsko in podobno, tu vidimo, da je bistveno več Eh, visoko izobraženih eh, tujega porekla kot domačinov. In mi vidimo, da se povečuje pritok zakonitih priseljencev z visoko izobrazbo. Se pravi, eh, še vedno imamo zelo veliko razliko med eh, državami članicami eh, in eh, stopnjo izobraženosti njihovih priseljencev. In tu vidimo potem tudi razlike med zaposlenimi in nezaposlenimi. Tu vidimo razlike med domačimi in preseljenimi prebivalci. Če si ogledate točke, vidite tudi razlike pri nizko usposobljenih prebivalcih na desni strani eh, so države, kjer je več zaposlenih z nizko, eh, nizko izobrazbo v primerjavi z domačini. In na drugi strani pa vidimo, eh, da je manj slabo usposobljenih emigrantov kot domačinov. Na levi strani so države z veliko beguncev in manj nezakonitih oziroma ekonomskih migrantov. Kot na drugi strani, zanimivo je, če si ogledamo eh, te, ki so eh, rojeni zunaj Evropske unije, eh, tu je njihov delež eh, pravzaprav nizek. Dosti krat eh, spretnosti in znanja ne priznavamo dovolj. Eh, Eh, mnogi so eh, ali eh, prekvali, pre, preveč kvalificirani za dela, ki jih uporabljajo, ki jih izvajajo v primerjavi z domačim prebivalstvom. Oglejmo si še spil, spol. In tu vidimo razkorak med spoloma, velike razlike med državami članicami, veliko razliko z domačini temno eh, modro so prikazani tisti, ki so rojeni v tujini. Eh, mi vemo, da je če dalje več žensk, eh, ki se priseljujejo v Evropsko unijo iz drugih držav in če se Če ženske lahko sodelujejo na trgu dela, potem se tudi druga generacija preseljencev bolje integrira na trg dela. Razkorak med spoloma je večji, če si ogledamo. Uh, prebivalce, ki prihajajo zunaj Evropske unije. E, potem pa si oglejmo zaposlenost druge generacije. Poglejmo si tiste, ki so rojeni v državi, njihovi e, starši pa so priseljenci. Tu v tej grafiki vidite. E, ta razkorak e, v stopnji zaposlovanja. E, tu vidimo negativno, e, negativne rezultate in zelo težko je zapirati to vrzel. Problem se zgodi, ko ljudje prihajajo, ko mladi prihajajo na trg dela. Tu je velika razlika eh, med eh, tistimi, ki imajo starše domačine in starše tujce. In še eh, na zadnje vam želim pokazati, kako je s percepcijo, ali se eh, domačini, eh, ali se prebivalci, ki so rojeni v državi, čutijo integrirane, eh, ali se tisti, ki so rojeni v tujini, čutijo integrirano. Torej, dejstvo je, da se tisti, ki so rojeni v tujini, čutijo bliže državi izvora uh, vendar uh, eh, sklub samo je razkorak med enimi in drugimi dokaj majhen. Naprej. Uh, tu vidimo preglednico različnih kazalnikov, naprimer integracija, eh, zaposlovanje, socialna integracija. Eh, torej, tu imamo državljane tretjih držav in njihovo vključevanje v eh, evropske države. Eh, tu vidimo vse prikazano z različnimi barvami. Eh, s tem se zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa. Ali imate kakšne komentarje, vprašanja? Torej, samo poslušate.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 Zanimivo je, da govorimo o svetovni migraciji, ne glede na to, odkot prihajajo ljudje. Gospa Ivanova je povedala, da obstaja diskriminacija. Mene zanima, ali ste tudi nekoliko precizirali eh, vse to glede na eh, državo izvora ali pa celino izvora. Če sem pravilno razumela in če sem pravilno informirana. Eh, prihaja največje število preseljencev iz eh, Kitajske in, in, in iz Indije, kar se mi zdi tudi razumljivo glede na število njihovega prebivalstva. Vendar mene zanima, ali ste vi preučevali tudi eh, razlike glede na izvora preseljencev. Hvala lepa. Gospod Bekar. Prosim. Najlepša hvala. To bi rad formuliral in povedal v nemščini. Rad bi predstavil neko filozofijo, ki jo je javna eh, uprava za delo danes eh, predstavila v Avstriji v sodelovanju z avstrijsko vlado. Od 30 tisoč eh, upravičencev za azil so 1800 danes povabili na borzo delovnih mest z 80 do 100 podjetij. Od teh 1800 jih je prišlo samo tisoč, vendar to je kljub samo pozitiven odmev. Tega ne želim eh, navajati v okviru prejšnje razprave o projektih, temveč eh, v kontekstu naslednje filozofije. Jaz mislim, da je eh, pomemben koncept, da prejemniki storitev morajo postati vsega, ponudniki storitev. Eh, ti ljudje eh, prihajajo in ne bodo odšli. Mi se jih nočemo znebiti, mi jih hočemo dejansko vključiti. Eh, in s takimi modeli in tudi s pristopi, ki sem jih videl tukaj v številnih pliotnih projektih, bomo dosegli veliko. Torej, to ni vprašanje, temveč samo informacija o tem, kar se je danes dogajalo v Avstriji. Hvala. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Jaz bi zastavil vprašanje gospodu Skarpeti. Najprej se seveda želim vam sem zahvaliti za to, da ste prišli. Danes do povdan smo imeli intenzivno uh, delo, vsi smo izčrpani. Bil je tipičen dan v odboru uh, Libe bili so tu predstavniki novega eh, predsedstva. Eh, imeli smo zelo intenzivno razpravo in eh, mnogi člani sedaj še delajo v svojih pisarnah, vendar zaradi tega razprava tu ni nič manj pomembna. Eh, nekatera eh, vprašanja tu eh, se nanašajo na zaposlovanje, socialne zadeve, nekatera so globalne narave. Rad bi še zastavil vprašanje o študiji, o vključevanju. Če se strinjamo, da je vključevanje eno izmed najpomembnejših vprašanj in če se strinjamo, da se bo priseljevanje še nadaljevalo, In eh, če se strinjamo, da je to politično zelo uh, sporno vprašanje, uh, želim povedati naslednje. OECD je stara v pozitivnem smislu, spoštovana organizacija, spretno stavbo v Parizu, vsi vas spoštujejo. Ko delate te študije o vključevanju? Ali želite eh, se bolj soočiti z aktualnimi podatki o vključevanju? Na koncu imate poglavje, kjer govorite o občutenju diskriminacije in ne o diskriminaciji. E, če torej e, beli ne marajo črnih, je to rasizem, to ni diskriminacija. Očitno je to e, nekaj, kar označuje konflikt, ki smo mu priča. Govorimo o modrem modri karti in eh, države članice se nočejo s tem ukvarjati, želijo, da to počne Evropska unija, bojijo se tega. Ali se organizacija kot OECD zaveda, o čem govori? Govori o ljudem, ki živijo drugače, tu ne gre samo za ekonomsko vprašanje gledate kazalnike, kot so brezposelnost, stanovanska stiska. E, to je skoraj da e, schizofreno vprašanje. Po eni strani e, prebivalstvo razume, da gre za pomembno vprašanje. Vendar to je centralno vprašanje, tudi če ne vpliva na vse ljudi. In tudi populisti eh, govorijo o tem, da eh, prihaja do nadomeščanja delovne sile. E, tu imamo torej uveljavljeno organizacijo kot OECD, ki gleda predvsem ekonomske in demografske vedike. Ali vi razumete tudi e, srčiko tega vprašanja? Zakaj lokalne oblasti? počnejo določene stvari, zakaj je Evropski uniji težko te stvari urejati na evropski ravni. Ali se s temi vprašanji sploh ukvarjali? Eh, kajti to je eh, klasično. Klasična napaka, ta občutena diskriminacija, ali obstaja diskriminacija ali je pa ni. Kaj je to občutena diskriminacija? občutena diskriminacija je izraz, ki ga uporabljajo ljudje, ki nočejo govoriti o diskriminaciji. Morda vi vidite nekaj zastrašujočega. Zakaj morate vključiti ljudi? Zaradi tega, ker so drugačni. Zakaj so drugačni? Sprašujem se, ali ni tu neka luknja med veliko organizacijo, ki ekonomsko in demografsko opazuje stvari in tem, kar se dogaja v zahodnih državah. Če bi ta vrzel bila manjša, ta luknja manjša, bi se morda lažje lotili problemov in napačnega razumevanja vprašanja. Torej, tu sem zastavil zelo kontroverzno vprašanje. Vendar imam težave s tem izrazom občutena diskriminacija. Ali ste se vi uh, spotaknili tudi ob to besedo? Ja, opazil sem jo. Naj omenim nekaj stvari. Država izvora, če si ogledamo to publikacijo, pa tudi spremne eh, publikacije, potem eh, vidite, da se ogledujemo, odkot prihajajo ljudje. Omenili ste Kitajsko in Indijo. Eh, eh, v različnih državah eh, priseljevanja imamo. Eh, Različne pritoke in eh, vse je treba seveda vključiti v trg dela. Jaz želim izpostaviti nekaj. To je vloga eh, civilne družbe, delodajalca, socialnih partnerjev. Eh, vse to je del eh, vključevanja beguncev. Ti bodo ostali v državah in mi smo morali sodelovati z delodajalci. Mi smo morali ugotoviti, kje so ovire za delodajalce pri zaposlovanju migrantov in beguncev. Eh, delodajalci v Nemčiji, na primer, hočejo biti del rešitve, eh, vendar soočajo se številnimi ovirami. Potem pa vaše drugo vprašanje, gospod predsednik. Eh, tu imamo to luknjo med eh, številkami, statistikami in občutenjem eh, ljudi v evropskih državah. Mi smo si ogledali to zaznavanje, občutenje diskriminacije. Mi smo namreč tu spraševali, ali se čutite diskriminirane, ko iščete delo in eh, odgovore so dali posamezniki. To je drugače kot dokazovanje. Uh, uh, uh, diskriminacije. Naprimer, delodajalec se lahko odloči, da ne bo zaposlil nikogar, ki je priseljenec. Eh, mi eh, torej s pilotno študijo poskušamo razviti inštrumente za dokazovanje diskriminacije. Eh, na primer eh, zaposlovanje na slepo. Eh, pošiljamo isti življenjepis z različno navedbo državljanstva in potem vidimo, kakšne bodo reakcije delodajalcev. Večina Eh, evropskih držav ne meri eh, diskriminacije na podlagi eh, rase in državljanstva, nacionalne pripadnosti, pravzaprav ni podatkov. To, kar vi omenjate, je testiranje na slepo. To so vzorci, ki jih delajo povsod. Naprimer, tu gre za obrazec, enkrat ga pošljem z muslimanskim imenom, z drugič z anglosaksonskim imenom in potem vidimo, eh, kakšen bo odziv delo dajavca. Vendar problem je, da celotna Evropska unija nima zakonodaje na tem področju vključevanja. Vi imate sedaj neke podatke. E, torej, mi govorimo o diskriminaciji, vendar nimamo ustrezne zakonodaje. Ključno področje za vključevanje. In ključni kazalnik je vedno razlika, različen jezik, druga država porekla. Mi moramo pravzaprav dojeti, kaj so glavni problemi pri vključevanju. Orodij v tem trenutku nimamo. Populisti in tisti, ki hočejo doseči nekaj slabega, delajo velik napredek. Oni pravijo prebivalstvu, kaj se je dogajalo in kaj se dogaja. Torej, to je pereča tematika. E, drugi kazalniki so morda dobri, naprimer stopnja brezposelnosti. Torej, ne me razumeti napak. E, nisem kritiziral e, vašega vprašanja. Hvala lepa za to pojasnitev. Mislim, da imamo problem, zlasti, ko se ukvarjamo s migracijami na splošno. Mi lahko uporabimo podatke za to, da informiramo, eh, za to, da se opravi neka javna razprava. Eh, številke govorijo same po sebi dovolj. Če eh, združimo vse kazalnike znanja, spretnosti, država, porekla in tako naprej, vidimo naprimer tudi kako to vpliva na zaposlitev, na vrsto delovnega mesta. E, isto velja torej za vključevanje v skupnost, za dostop do storitev in podobno. E, torej, mi vidimo na podlagi teh podatkov, katere države so bolj učinkovite, katere skupnosti bolj učinkovite, e, katere konkretno spremajo ukrepe za uspešno vključevanje. Eh, mi imamo eh, v ministrstvih eh, tudi visoke uradnike, ki se se stajajo in razmišljajo o tem, kako bolje komunicirati rezultate vključevanja, zato da pravzaprav predstavljajo neko protivtež eh, informacijam, ki se širijo po socialnih medijih in podobno mi imamo torej podatke, ki so primerljive po državah, krati pa gredo razprave v državah v različno smer. Tu je neka vrzel, ki jo moramo zapreti. OECD mora pač pripravljati te številke, vendar potem pa moramo stvari še poglabljati in bolje razumeti ljudi. In mi načrtujemo še neko. Uh, anketo na podlagi eh, Eurobarometra, da vidimo, kakšen naj bi bili ukrepi glede tujih preseljencev in podobno. Torej, videl sem številke. E, komisija uh, sicer kritizira države članice zaradi neizvajanja uh, direktiv, vendar ni spremljanja uh, izvajanja. Eh, morda bomo imeli zelo veliko znanja o tem, kaj se dogaja v Evropski uniji, vendar eh, ne zagotovimo boljšega izvajanja. Nekatere države članice so boljše od eh, drugih, vendar mi smo tu še vedno v nekih začetkih. Hvala lepa. No, vzel sem si kar nekaj časa za to, da bi prišel gospod Nagi, ampak ga še ni. Eh, nisem samo zaradi tega podaljševal te razprave. Ampak ker je tudi tema, ki nam je močno pri srcu. Ali še kdo želi besedo? Ne. ne. Potem je to to. Zdaj, zdaj bi se rad zahvalil vsem. Eh, že na začetku eh, sem govoril o računskem sodišču in o tem, kako cenimo njihovo mnenje. Najlepša hvala še enkrat, hvala lepa za čas, eh, ki ste nam ga danes posvetili in hvala lepa tudi kolegom iz komisije in gospodu Skrpeti, da se je lotil mojega jeznega vprašanja. Hvala lepa gospod Beker, Marie Kristin in tako naprej. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Matthias. Dragi kolegi, vem, da preizkušam vašo potrpežljivost, ampak naslednjo točko bomo pričeli obravnavati v približno petih minutah, petih do desetih. Ko se bo pojavil naš poročevalec, prosili smo ga, da pride malo prej, tako da bi lahko začeli in zaključili se celotno razpravo prej. Eh, je na poti in počnem vse, kar je v moji moči. Hvala lepa za vašo potrpežljivost, čeprav posebej vsem eh, zaposlenim in poslancem, ki čakate na to naslednjo točko. Mr. Nudge is on his way, just giving you a. Uh, Gospod preučevalec prihaja samo, tako da veste. Čez nekaj minut se nam bo pridružil. Uh, sorry, colleagues, let, let's get started. And this is the final item. Se opravičujem, kolegi, začnimo. To je zadnja teč, točka na našem današnjem eh, dnevnem redu in zato se vam zahvaljujem tudi za vašo potrpežljivost. Gre za spremembo eh, konvencije o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov Jozef Nagi je poročevalec za to področje in o tem smo se v Evropski uniji pogajali eh, zadnja štiri leta. Države članice pa naj bi sedaj eh, to konvencijo ratificirale v imenu Evropske unije. Hvala lepa, gospod poročevalec, da ste se nam pridružili. Hvala lepa. Gre za potrditev Evropskega parlamenta k protokolu o spremembi konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. Mislim, da je ta konvencija številka 108 v skladu z trenutno zakonodajo. Sprememba protokola je bila pripravljena v okviru svežnja za varstvo osebnih podatkov. Zagotoviti želimo namreč skladnost med različnimi instrumenti. Gre eh, za spoštovanje zakonodaje Evropske unije na tem področju, kot recimo GDPR. Ta protokol je ključnega eh, pomena pogosto predstavlja navdih eh, za države, ki želijo sprejeti novo zakonodajo na področju zasebnosti oziroma ki želijo zvišati svoje standarde na tem področju. To spremembo bi radi omogočili lažje izmenjavo osebnih podatkov. poleg tega se bo na ta način izboljšal prenos eh, podatkov oziroma izmenjava podatkov med eh, Evropsko unijo in pa tretjimi državami. Hkrati bomo s tem zagotovili možnost Evropski uniji in pa tudi drugim državam, da se pridružijo konvenciji številka 108. Hvala lepa. Drug založitev predlogov sprememb pa je 28. januar. Hvala lepa, Josef. Želi komisija besedo. Franz, you've been waiting patiently, I should imagine. <laughs> Gospod Franc, potrpežljivo ste čakali. Predvidevam, da želite besedo, ste poročevalec v senci. Izvolite. Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, to je še en primer za to, kako lahko Evropska unija svojo zakonodajo izvozi tudi v tretje države, če jo dobro pripravi. Zakonodajo za varstvo osebnih podatkov imamo eh, že iz 80-ih eh, let, eh, potem je prišlo do posodobitve leta 1995, Eh, in za prizadevanjem gospoda Olbrihta in pa kolegov iz eh, drugih političnih skupin je bila sprejeta uredba o varstvu osebnih podatkov, ki se uporablja od eh, konca lanskega leta. Posodobljena konvencija sveta Evrope pa je konvencija ki jo spoštujejo številne države članice. In na ta način bomo lahko razširili našo uredbo o varstvu osebnih podatkov, kar lahko le pozdravljamo, kajti za to spremembo se bo konvencija približala naši uredbi. Gre za eh, konvencijo številka 108 in zaradi tega mislim, da bi morali ta protokol o spremembi konvencij sveta Evrope eh, podpreti. Upam, da bo k temu pristopila tudi ZDA. Obstajajo korake v tej smeri. Kalifornija je že sprejela obsežno zakonodajo za to področje. Much, Hvala lepa, gospod Franc. In sedaj še komisija. Gospod Zajer. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, res je. Tudi mi menimo, da je to zelo pomemben instrument za Evropsko unijo, za širjenje naših vrednot. Konvencija, kot je bilo že rečeno, je v veliki eh, večini skladna z našimi pravili o varstvu osebnih podatkov, eh, vendar pa pri tej konvenciji sodeluje veliko več držav, eh, tudi države iz Afrike, iz Južne Amerike in nekaj opazovalk imamo tudi v Aziji, torej upamo, da bomo kmalo dobili tudi prvo članico iz Azije. Komisija se močno zauzema za ta instrument v naši eh, globalni strategiji za varstvo osebnih podatkov. Mogoče ste prebrali naše sporočilo iz januarja 2017 v katerem je bilo zapisano, da je varstvo osebnih podatkov na globalni ravni del naše strategije. Glede na to, da so bile omenjene ZDA, ste morda videli tudi, da smo pri predložitvi okvirne zakonodaje v ZDA pozvali eh, Združene države Amerike, da se pridružijo tej konvenciji. Torej, ta konvencija je za nas ključnega pomena, še prav posebej zaradi tega, ker ZDA trenutno zagovarjajo alternativni eh, model APEC in pravila nikakor niso primerljiva. Standardi zaščite so eh, mnogo nižji, vendar pa eh, nažalost ZDA imajo vpliv po svetu in zato mislimo, da je ta konvencija tisti instrument, s katerim lahko mi tekmujemo z ZDA. In zato se zato močno zauzemamo. Zelo pomembno je, da poskrbimo za ratifikacijo, kajti trenutno smo naredili šele prvi eh, korak. niti podpisa še niso zagotovile vse stranke in to vključuje tudi nekatere naše države članice, ki še niso podpisale konvencije in tudi eh, to je tisto, s čimer se ukvarjamo in o čemer se pogovarjamo v stikih z državami članicami. Države članice morajo zares dati vzgled, kajti nobenega razloga ni, da naše države članice ne bi podpisale tega instrumenta. Ko pa eh, bomo dali zeleno luč za ratifikacijo, mora priti tudi do hitre ratifikacije. Eh, sicer bomo zelo dolgo čakali, eh, da bi ta zakonodaja stopila v veljavo in res bi bilo škoda, če se to zgodi, kajti gre za zelo modern instrument. Uh, Jozef, želiš besedo? Ne. Uh, povedal si že, da je rok za ložitev predloga spremenj 28. januar. Najlepša hvala vsem skupaj in želim vam prijeten večer, kajti malo prej smo zaključili, se vidimo jutri.